Good morning, everyone. Dobro jutro. Hvala, da ste z nami. Predlagam, da sedete. Pripravite tudi svoje glasovalne kartice. Predlagam, da kar začnemo. Ne želim zamujati v zvezi s tem, čaka nas srečanje s komisarjem ob 11. Upam, da bo glasovanje šlo kot po maslu. Imate vsi glasovalne kartice? Predlagam, da izvedemo preizkusno glasovanje. Okay. Thank you. So. Če se strinjate z dnevnim redom, je dnevni red sprejet. Nekaj sporočil imam za vas. Imeli bomo izredno sejo v Strasburu in sicer v ponedeljek 13. marca od 7 do pol devetih. Imeli bomo izmenjavo mnen s komisarjem Riesom Kanjetem v kontekstu strukturiranega dialoga. Drugo sporočilo, sprememba v sekretarjato Envi, gospa Postu, administratorka, se je pridružila sekretarjatu Envi 1. marca. V imenu odbora jo želim toplo pozdraviti. Pozdravljeni! Tolmačenje je na voljo v 21 jezikih. Dosje pa je na voljo v elektronski obliki na aplikaciji e-missing. Sporočila in priporočila koordinatorja smo vam poslali, upam, da si jih boste prebrali. Če nihče ne nasprotuje, bodo sporočila in priporočila sprejeta. Enako velja tudi za zapisnika. In sicer se je 8. decembra in 23. in 24. januarja. Tako, zdaj sem opravila gospodinsko opravilo in začnemo lahko z glasovanjem. Najprej poročilo vsega. Tenesesku. Predlog spremembe 57, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Ampak bomo preverili zato, ker so skupine razdeljene, torej 57. The vote is open. The vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 58, kdo je za? proti, vzdržan je zavrnjeno, 59, preverjamo 58, prav, preverjamo. 58, let's open the vote. Now close. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Devetinpetdeset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Šestdeset. Po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Vzdržani bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 61 je brezpredmeten, 62 kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. 63 to je za, proti vzdržani. Sprejeto. 64 to je za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 10, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 65 to je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 68 to je za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 11 je brezpredmeten, ne bomo glasovali. 11 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66, kdo je za, proti, vzdržani. Ne dvigujete rok, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. <laughs> That's why you didn't raise your hands. But now you have to vote. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 70. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 12. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 71. Kdo je za? Proti proti vzdržani. Zavrnjeno, 72 do je za, proti vzdržani. Sprejeto, 14, kdo je za proti vzdržani. Zavrnjeno, 75 do je za, proti vzdržani. Sprejeto, 76 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 75. 77 za proti vzdržani. Zavrnjeno 15, kdo je za, proti vzdržani. Sprijeto 78, kdo je za, proti vzdržani. Sprijeto 79, kdo je za. Želite preveriti 78? Prav, ni problema, preverjamo elektronsko. Nekaj pa vam moram povedati. Res ne dvigate rok. Zavrnjeno. 79 je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 80, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. It's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 je za proti, vzdržani zavrnjeno, 18 je za proti, vzdržani sprejeto, 85 je za proti, vzdržani zavrnjeno, 86 je za proti, vzdržani zavrnjeno, 87 je za proti, vzdržani sprejeto, 87 je za proti, vzdržani sprejeto, 88 je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 89 je za, proti, vzdržani. Preverjamo. Da vam ti zaupam. Da vam ti sklavst. Konec glasovanja. Sprejeto. 90 je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 91 je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 92 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 93 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 19 je za, proti vzdržani sprejeto. 20 je za, proti vzdržani sprejeto. 21 je za, proti vzdržani sprejeto. 22 je za, proti vzdržani sprejeto. 95 je za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 23 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 96 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 24 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 98 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 99 do je za, proti, vzdržani. socialisti. Preverjamo. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 100. Kdo je za? Kdo je za 100? Proti. Vzdržavanje sprejeto. 101. Kdo je za? 101 proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 je za, proti, vzdržani, sprejeto, 102, je brezpredmeten, dobro, 104 je za, proti, vzdržani, sprejeto, 105 je za, proti, vzdržani, sprejeto, 107 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 je za, 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 108 in 109 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. The vote is open and the vote is clear. Konec glasovanja. Sprejeto. 110. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto, 111. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 112. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 113. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 114. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 27. Kdo je za? Proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. 115, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, preverjamo 118. Vote is uh, open. Uh, Konec glasovanja. Sprejeto. 28 je brezpredmeten. Sto devetnajst do je za, proti vzdržani, zavrnjeno sto dvajset, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno sto enaindvajset do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 29, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sto štirindvajset do je za, proti vzdržani zavrnjeno, sto petindvajset do je za, proti vzdržani sprejeto, sto šestindvajset do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 127 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 128 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 129 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 130 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 131 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 30 je za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto. 31 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 32 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 33 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 1 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 34 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 35 do je za, proti vzdržani proti vzdržani, zavrnjeno, 36 kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 2 kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 38 kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 3 kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 41 kdo je za, proti vzdržani, vzdržani. Sprejeto, 4, 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 43, 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 44, 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 45, 2 za, proti, vzdržani. Zavrneno, 46, 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 46, 2 za, proti, vzdržani sprejeto 47 je za, proti vzdržani sprejeto 48 je za, proti vzdržani sprejeto 5, kdo je 5, 50 skupaj, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 49 je za, proti vzdržani sprejeto 6 in 51, kdo je za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 53, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma zavrnjeno, 8, glasujemo o 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 54, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 55, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani. Sprejeto 56 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje z izglasovanimi spremembami poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Thank you. Uh, Naslednja točka, poročilo Gambus. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis dve. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani. Sprejeto. 97. Ne, 98. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 5. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 100. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto.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 elektronsko 105. It is. Let's close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. 106. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. 120. Kdo je za? Proti vzdržanje zavrnjeno. 6. Kdo je za? Proti vzdržanje zavrnjeno. Kdo je proti? 6. Sprejeto. 107. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 10. Kdo je za? Proti. Vzdržani vzdržani, sprejeto 11, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 12, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 13, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo torej. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno to 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 15. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 110. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 16. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto proti. Kdo je za 16? Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 17 do je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 18 do je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 19 do je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 20 do je za. Proti. 19, preverjamo 19. Glasujemo. I said rejected. It's adopted. It's... Ja, sprejeto je, seveda. Hvala. Vedno me lahko popravite. Zmotila sem se. Dvajset. Lepo prosim, da ste strpni, ne počutim se najboljše danes. 18 torej. Konec glasovanja. To pa je zavrnjeno. Dobro. 20, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 21, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 6, kdo je za? Proti vzdržani vzdržanje. Sprejeto, 23 do je za, proti vzdržanje. Sprejeto, 118 do je za, proti vzdržanje. Sprejeto, 24 do je za, proti vzdržanje. Sprejeto, 25 do je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno, 26 do je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 27 do je za, proti vzdržanje. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 29, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113, kdo je za, želite preveriti osemindvajset no, ampak tega je že res dolgo nekaj skupin je, ki ne glasujejo konsistentno spreminjajo se koalicije, zato prihaja do razlik. 113, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 32, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 32, torej. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 33, kdo je za? Proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. Alde, ne pomagate mi ravno pri glasovanju. Konec glasovanja, sprejeto 34. Kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Dovolite zaupanj, dovolite z. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 36 do je za, proti vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. 36 to je. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 38. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 39. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 9. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 41. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno zavrnjeno. 117, 2 je za, proti vzdržani. Sprejeto, 42, 2 je za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 10. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. 46 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 47 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 48 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 49 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 50 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 51 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 52 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 119 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 53 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 54 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 55 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 11 za proti vzdržani sprejeto, 62 za proti vzdržani sprejeto, 63 za proti vzdržani zavrnjeno. 64 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, 70 je za, prav bomo preverili, 69. Konec glasovanja, sprejeto. Rezultat je kar jasen. Dobro. Predlog spremembe 70. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 71. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 72. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 73. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 74 za proti vzdržani zavrnjeno, 75 do je za proti vzdržani zavrnjeno, 76 do je za proti vzdržani sprejeto, 77 do je za proti vzdržani zavrnjeno, 78 do je za proti vzdržani zavrnjeno, 80 do je za proti vzdržani zavrnjeno, proti, vzdržani, sprejeto, 81 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 82 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 83 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 84 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 85 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 86 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 87 je za, proti, vzdržani, sprejeto, zdaj pa kompromis 12, do je za, proti vzdržani, sprejeto 91, do je za, proti vzdržani, zavrnjeno in še končno glasovanje z izglasovanimi spremembami glasujemo. Please vote. Another one? No? Okay. Then it's closed. Konec glasovanja. In sprejeto. Čestitke. Naslednje glasovanje je eh, glasovanje o poročilu Konečna, palmovo olje. Prosim, da se koncentrirate. Eh, to bo nekoliko daljše. Najprej bomo glasovali o predlogih Deve. Prvi del. Eh, kdo je za? Proti? Zdržane sprejeto. Deve del 3. Za? Za? proti vzdržani sprejeto. In ta prvi del za, proti vzdržani sprejeto agri, agri 2 je brezpredmeten. E, agri 68, prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Agri 4 za. Proti vzdržani sprejeto. Agripet za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 75. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Inta 2, prvi del za proti ustršani sprejeto in, ka, in tapeca proti ustršani sprejeto. Deve deset za proti ustršani sprejeto. Kompromis ena za proti ustršani sprejeto. Predlog spremembe 84 za proti ustršani sprejeto. Kompromis 2 za ne Imamo še en Agri. Agri 32 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. 87 e, za, proti vzdržani zavarnjeno. 96 za, proti vzdržani sprejeto. 95 za, proti vzdržani zavarnjeno. 97 za, proti vzdržani sprejeto, 98 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 107 za, proti vzdržani sprejeto, 110 za, proti vzdržani sprejeto, 113 za, proti vzdržani sprejeto, 113 za, proti, vzdržani sprejeto. 115 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 55 za, proti, vzdržani sprejeto. 132 za, proti, vzdržani zavrnjeno. DV 11 prvi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. 140 za, proti vzdržani sprejeto. 142 za, proti vzdržani sprejeto. In ta 15 prvi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 9.17 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 52. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto, 191 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto, 201 za, proti vzdržani sprejeto, agri 60 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 128, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavarnjeno. Preverjamo 128. drugi del. Glasujemo in konec glasovanja. Sprejeto. Se opravičujem. Agri 29. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Deve 23. drugi del brezpredmetno. Potem pa 9.25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9.2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9.3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 67 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 69 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 209 za, proti vzdržani zavrnjeno. Agri 12 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. 219 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto. 227 za, proti, vzdržani, sprejeto. 245, brezpredmeten, 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16, za, proti, vzdržani, sprejeto. 924 za, proti, vzdržani, sprejeto. 926 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Deve 28 za, proti, zdržani sprejeto, se mi zdi, preverimo. Preverjamo deve 28. Glasujemo in konec glasovanja. In sprejeto. Deve 4 za, proti, zdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno oziroma sprejeto. 9.5. prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9.19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9.20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 24 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 200 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. TV 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 247 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 111 za, ne, brezpredmeten, se upravičujem. Eh, Agri 50 za, proti vzdržani sprejeto. 248 za, proti vzdržani sprejeto. Agri 34 za, proti vzdržani sprejeto. Agri 36 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Deve 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ali sem rekla, da je to bil tretji del? Potem 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 260 za, proti, vzdržani, sprejeto. Se opravičujem. Kdo govori? Pokažite se. Uporabljajte prosim mikrofon, nisem vas slišala. A gre eh, 62, bomo preverili. A gre 62. Konec glasovanja sprejeto. 260. 263. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 265 za. Proti. Sprejeto. 1 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 2 za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 kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, preverimo. 21. Glasujemo in konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, preverimo proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, pro, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverili bomo 33. Preverjamo. Mi preverjamo 33. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, zavarnjeno 35 za, proti, vzdržani, Ali, rekla bi, da je zavrnjeno, ampak preverimo. 35. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno 40 za, proti vzdržani sprejeto 42 za, proti vzdržani sprejeto 43 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto 48 za, proti vzdržani sprejeto 49 za, proti vzdržani sprejeto proti, stršani, sprejeto. 50 za, proti, stršani, sprejeto. 53 za, proti, stršani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je sprejeto, ker nihče ni dvignil uh, rok uh, proti, skoraj da nihče oziroma preverjamo 55. Glasujemo in konec glasovanja. Sprejeto. 51. Brezpredmeten. 54. Za. Proti. Zdržani. Zavarnjeno. 52. Za. Proti vzdržani, zavarnjeno. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, zavarnjeno kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69. Dobro, bomo pa preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 70. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 71 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 72 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 73 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 74 74 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. In ta mnenje? A ne, o tem ne glasujemo. To je dobro, da ne glasujemo o tem. Na zadnjo stran gremo. Končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Prosim, glasujte. Yes. That's surprise. So I'm waiting for everyone to vote. If you... Čakam, da si glasujete, seveda, če želite. Konec glasovanja. No, očitno smo se strinjali in dogovorili. Hvala lepa. S tem smo eh, zaključili današnje glasovanje. Čestitke vsem. in nadaljevali bomo čez pet minut, eh, ko pride komisar Vela. Prosim, ne oddaljujte se preveč.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 Ja. Ja, ja, ja.

Drage kolegice in kolegi, vabim vas, da se usedete in da skupaj z mano pozdravite komisarja Velo. Hvala lepa, da ste danes eh, z nami. Seveda, kolegice in kolegi, eh, komisar je bil eh, prijazen in se je odzval našemu vabilu. To je seveda tudi priložnost za strukturirani dialog, ki poteka vsako leto. Eh, gospod komisar, dobrodošli. Eh, veseli smo, da nam boste predstavili delovni program za leto 2017, vaše prednostne naloge po tem letu in prepričana sem, da želijo kolegi v dvorani eh, slišati eh, marsikaj o temah na naši agendi oziroma temah, ki so predvidene v bližnji prihodnosti. Torej, tu bi se ustavila in vas vabim, da prevzamete besedo. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča, eh, spoštovane poslanke in poslanci. Te izmenjave so pravi eh, mejnik v mojem koledarju. Več desetletij sem bil poslanec. 30 let sem bil v malteškem eh, parlamentu in tu se mi zdi zelo pomembno tudi za odgovornost eh, parlamentu za naša dejanja. Eh, zelo cenim to možnost, da vam lahko vnaprej povem, kaj lahko pričakujete v naslednjih mesecih. Sedaj smo pravzaprav na sredini mandata te komisije in tudi eh, jaz eh, že upravljam dve leti in pol eh, svoj mandat tu pač eh, kombiniram zeleno in modro eh, barvo, okolje, eh, pomorstvo in ribištvo v enem portfelju. Ta kombinacija zelo dobro deluje. Povezujem morje in kopno in na ta način je mogoč tudi povezan pristop. Ukvarjam se s krožnim gospodarstvom, plastiko, odpadki v morju, vlogo oceanov v našem okolju in tudi eh, eh, ukvarjam se tudi z vprašanjem pomorske eh, bioraznolikosti in eh, bojem proti nezakonitosti to ribištvo. Eh, pred nekaj dnevi je Juncker eh, eh, predstavil dokument o prihodnosti Evrope, belo knjigo in upajmo, da bo razprava, ki jo je sprožil, dobro delovala. Naše okoljske politike dobro delujejo. Evropska unija eh, vodi na svetovni ravni eh, in eh, tako kot naša pogodba to zahteva, zagotavlja tudi zelo visoko raven zaščite za naše državljane in izboljšanje kakovosti okolja. Mi ne smemo pozabiti, da moramo poskrbeti tudi zaščito državljanov v drugih delih Eh, in o tem marsikje druge tudi sanjajo. Eh, sanjajo o či, bolj čisti vodi, zraku, varnejših proizvodih. Eh, to smo dosegli s sodelovanjem in soglasjem in 27 držav članic bo še naprej hodilo po tej poti. Poleg tega smo tudi vodilni na področju krožnega gospodarstva in eh, eh, mi smo tu pravzaprav eh, pokazali, da domneva, da je okoljski napredek ovira za ekonomski in socialni razvoj napačna. Eh, mi moramo seveda tudi če dalje bolj izkoriščati ekonomsko vrednost eh, naših odpadkov. Eh, mi bomo predstavili naše predloge v zvezi z odpadki oziroma smo predstavili enoletni pred enim letom in dejansko sem uh, navdušen nad uh, hitrim napredkom v parlamentu. Uh, čestitke Simon Bonafé in tudi poročevalcem v Senci, uh, saj so uh, predelali skoraj 2000 predlogov sprememb in so iz tega izdelali uh, zelo jasno stališče parlamenta. Uh, na ta način lahko dejansko tudi ustvarjamo nove poslovne modele in ustvarjamo uh, Eh, zaposlitve v krožnem gospodarstvu. Krožno gospodarstvo se sedaj premika od teorije v prakso in tu imamo zelo veliko pobud, s katerimi lahko krepimo investicije, zagotavljamo prave eh, spodbude in eh, kataliziramo spremembe. Letos bomo tudi vzpostavili okvir za spremljanje, za monitoring, zato da merimo naš napredek na področju akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in pomagamo pravzaprav spremljati vse te pobude. Januarja Eh, je komisija tudi eh, predlagala eh, obnovitev zakonodaje o omejevanju nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Zelo vesel sem, da ste vi, Adina, sprevzeli odgovornost kot poročevalka. Mi smo tudi sprejeli sporočilo o vlogi Eh, spreminjanja eh, odpadkov v energijo v krožnem eh, gospodarstvu in mi delamo zelo dober napredek. Niso vse države članice enako hitre, vendar gremo v pravo smer. Ukvarjati se moramo tudi z vprašanjem gnojil. Mi imamo znanstvene dokaze o nevarnosti in škodi, ki jo povzročajo kadmi in plastika v gnojilih, celo proizvodi, ki nosijo oznako CE, se pravi oznako, ki naj bi eh, pomirjala ljudi glede varnosti uporabe. Eh, predlog komisije o uredbi za eh, gnojila vzpostavlja potrebna potrebne mejne eh, eh, vrednosti in omejuje eh, vsebnost kadmija in plastike v tleh. Komisarka Bjenkovska je že pravzaprav pripravila predlog za zmanjševanje kadmija v dobi 12 let. Danes imamo že na voljo tehnološke rešitve za to, odstranjevanje kadmija, potrebujemo pač boljše pristope in moramo biti tudi vodilni na trgu na tem področju. Eh, pozivam te, ta odbor naj zagotovi tudi doslednost, eh, naprimer pri eh, naših prizadevanjih, da zmanjšamo plastiko v tleh, vodi in pomorskem okolju. Mi moramo zagotoviti, da ne zmanjšujemo standardov v okoljskem akiju. Torej, oglejte si prosim zelo natančno eh, znanstvene dokaze, ki podpirajo predlog komisije. Upam, da se lahko zanašam na podporo tega odbora in da bomo eh, skupaj zagotovili okoljske standarde in na ta način eh, izpolnili pričakovanja javnosti. E, vaša vloga eh, pri številnih eh, dosjejih o krožnem gospodarstvu je zelo pomembna. Danes, do povdan, sem odprl konferenco deležnikov za krožno gospodarstvo v na sedežu komisije in ta dogodek se bo jutri nadaljeval v ekonomsko-socialnem odboru. E, tu e, bodo tudi eh, razpravljali o formatu eh, platforme deležnikov v krožnem gospodarstvu. Prosim, da tudi vi prevzamete tu osrednjo vlogo skupaj v sodelovanju z ekonomsko-socialnim odborom in odborom regij. Krožno gospodarstvo povezuje zasebni in javni sektor, inovatorje, podjetnike, ima pa seveda tudi zelo pomemben človeški vedik. Eh, vrednost eh, verov eh, moramo ohraniti v ekonomiji Evrope, na ta način seveda ohranjamo tudi evropska delovna mesta. Eh, vendar delovna mesta in eh, spretnosti se morajo spreminjati. Eh, konec maja bo komisija organizirala zeleni teden Evropske unije in tu bomo seveda pokazali potencijale za ustvarjanje zelenih delovnih mest v vseh sektorjih v okviru eh, teh krožnih eh, sistemov. Eh, prosim, prenesite to sporočilo tudi v svoja volilna okrožja, kot tudi tu v Bruslju. Mi moramo zagotoviti ustrezno terciarno in sekundarno izobraževanje in da bo tu vključena, vključeno tudi okrožno gospodarstvo. Od samega začetka začetka eh, sem eh, hotel, da zakonodajo izboljšamo življenja eh, ljudi. Pomembna je torej kakovo življenja in zelo pomemben primer za to je seveda kakovost zraka. Srap zrak je seveda neviden morilec in mi moramo kakovost zraka upoštevati resno. Eh, Sprejem eh, eh, direktive o nacionalnih menjih vrednosti za emisije decembra je bil seveda zelo velik korak naprej. Če to pravilno izvajamo, bomo skoraj da razpolovili negativne zdravstvene učinke onesnaževanja zraka. Na ta način bomo izboljšali kakovost in dolžino življenja evropskih državljanov. Podobno pri kemikalijah mi želimo eh, nestrupeno okolje, eh, ki ga zahtevate seveda tudi v sedmem eh, akcijskem načrtu za okolje. Imamo ocene v okviru RIFIT-a in na ta način bomo tudi zagotovili boljšo izvajanje REACH-a in zakonodaje o kemikalijah potem vada. Eh, vada. Eh, voda je eh, dragocen vir in mi tudi preverjamo, kako lahko uporabljamo vodo bolj učinkovito in v okviru uh, krožnega gospodarstva. E, nima smisla, da uporabljamo pitno vodo, naprimer za eh, namakanje poli. E, mi bomo pripravili zakonodajni predlog za ponovno uporabo očiščenih odpadnih voda. Komisar Phil Hogan in jaz tesno sodelujete na področju povezovanja vode in kmetijstva poskušamo pravzaprav eh, zagotoviti, da tudi kmetje bolj trajnostno delujejo eh, s tem eh, dragocenim verom. Eh, evropskim državljanom je seveda tudi nava, narava zelo pomembna. Eh, to smo videli tudi eh, pri velikem zanimanju za prihodnost direktiv o pticah in habitatih. Eh, decembra smo napovedali, eh, da so te eh, direktive skladne s njihovim namenom. Opravili smo zelo dobro oceno in čeprav smo rekli, da sta direktivi primerni, še vedno ne dosegata svojih ciljev. To je pokazala, pokazal tudi srednjeročni umestni pregled eh, eh, strategije za biotsko raznovrstnost. Mi pač poskušamo stvari izboljšati. Eh, sodelujem s številnimi drugimi komisarji pod vodstvom prvega podpredsednika Timmermansa skupaj pripravljamo akcijski načrt, s katerim želimo odpraviti pomankljivosti moj generalni direktor eh, Daniel eh, bo imel prav gotovo tudi bolj natančno izmenjavo mnenj z vami in sicer 21. marca. Na mednarodni ravni eh, pa smo tudi okrepili reputacijo, ugled Evropske unije kot globalne vsega, eh, vodilne sile pri eh, okoljskih vprašanjih. Eh, mi se tudi angažiramo za upravljanje oceanov. Novembra lani smo eh, iz, vzpostavili 14 ukrepov na področju eh, oceanov, eh, zbiranja podatkov, trajnostne rasti. Eh, mi želimo torej zagotoviti ohranjanje in trajnostno eh, rabo eh, oceanov, mori in pomorskih verov. Vendar mislim, da se moramo angažirati še bolj še bolj eh, se moramo sredotočati na oceane. Naredili smo tudi velik napredek pri trgovini z eh, prostoživečimi žvalmi in uh, uh, Eh, invazivkami. Eh, in eh, tu smo dosegli velik napredek tudi zaradi tega, ker države članice dobro sodelujejo. Poglejmo naprej, kaj lahko še pričakujemo v naslednjih mesecih. Plastika je seveda zelo koristen material. Moramo pa upravljati rabo plastike in tudi um, odstranjevanje uh, plastičnih odpadkov. E, zato imamo uh, strategijo o plastiki in tu seveda moramo reševati probleme pomorskih odpadkov. E, ostati moramo znotraj okrožnega gospodarstva in ta nova strategija nam bo pomagala uh, spremeniti celoten pristop uh, od uh, proizvodnje plastike do. Uh, Eh, odstranjevanja plastičnih odpadkov. Eh, mi potrebujemo tudi nek umestni med proizvodi, kemikalijami eh, in odpadki oziroma zakonodajami na teh področjih. Evropska unija razvija agendo 2020 in tu se odpravlja ukvarjamo z eh, zadevami, ki so pomembni evropskim državljanom eh, in zaradi tega bo komisija eh, tudi sprožila platformo za različne deležnike in na tej platformi bo možna izmenjava o najboljših praksah pri izvajanju na vseh ravneh in v vseh sektorjih. E, mi moramo zagotoviti tudi učinkovito politično e, spremljanje izvajanja e, vseh okvirov. Letos lahko pričakujemo, da bosta Evropska unija in države članice ratificirale konvencijo Minamata in Ob tej priložnosti se vam želim zahvaliti tudi eh, za to, kar ste storili eh, eh, pri svežnju o živem srebru. Na ta način ste omogočili ratifikacijo eh, dogovora in na ta način eh, tudi pot v bolj zdravo eh, družbo brez živega srebra. Pomembno je seveda tudi, da komisija zagotovi, da bodo države članice izpolnjevale svoje obljube. Implementirati morajo zakonodajo, za katero so se dogovorili. To pomeni, da moramo krepiti braniti javni interes pri zadevah, ki so pomembne. Na ta način tudi krepimo eh, zaupanje v eh, evropski projekt. Naprimer, kakovost zraka. Eh, imamo zelo velike Eh, ravni eh, dušikovega dioksida in zaradi tega 70 eh, tisoč prezgodnih smrti. In tu je skoraj da, trikrat višja smrtnost kot pri prometnih nesrečah. Imamo probleme v vsaj 130 mestih, probleme, ki jih lahko rešimo. In zaradi tega smo pravzaprav tudi uh, ukrepali zoper 12 držav članic in petim velikim državam članicam smo eh, poslali svarilo januarja letos. Eh, mi seveda ne želimo eh, tožiti držav članic, vendar mi želimo jasno pokazati, da države članice ne opravljajo svojega dela, če ne ukrepajo, če ne delujejo. Torej, Eh, odbor EMIS eh, bo prav gotovo tudi eh, zagotovil dober rezultat po skandalu z avtomobilskimi emisijami in mi smo ugotovili, da potrebujemo boljše izvajanje zakonodaje, ne da bi šli na sodišče. In zaradi tega smo tudi eh, sprožili pregled eh, eh, izvajanja zakonodaje na področju okolja. In ugotovili smo, kje morajo države članice storiti več. To je zelo dober Eh, prestop, eh, tu imamo dveletni eh, ciklus in tudi nacionalni ministri so to potrdili. Veliko pravil se ne izvaja skladno po Evropske uniji in zaradi tega to drago plačuje naša družba, naše gospodarstvo in okolje. Eh, in ta pregled eh, naj bi izboljšal izvajanje zakonodaje. Moja vizija za prihodnost eh, je taka, da želimo doseči koristi za državljane in želimo zagotoviti proaktivno sodelovanje na področju okoljskih vprašanj in ne želimo dolgih eh, pravnih sporov. Eh, tudi eh, vi z vašimi pravili zagotavljate, da se pravila dobro izvajajo in da državljani dobijo tisto dobrobit, ki jo pričakujejo. Hvala lepa in sedaj pričakujem vaše komentarje. Hvala lepo. Začeli bomo s koordinatorji ali njihovo ime menjavami. Prvi je gospod Belet v imenu ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica, gospod komisar. Dobro jutro, pozdravljeni. Hvala lepa za pregled projektov, s katerimi se ukvarjate. Imam splošno vprašanje. Omenili ste, da smo na sredini mandata. No, malce je, 60 let Evropske unije bomo kmalo praznovali, danes se bodo sestali voditelji držav in vlad tukaj v Bruslju, govorili bomo o tem, kako bi lahko ukrepili evropski projekt. Zanima me, kako vidite svojo vlogo v tem procesu, kaj te izvajamo, tekoče projekte, naprimer pripravljamo tudi nekaj v zvezi s plastiko, omenili ste vsega, krožno gospodarstvo, svežen bo na fe, upam, da bomo o tem kmalo glasovali in da bomo to lahko zaključili. Tudi pregled stanja, Natura 2000 in vse ostalo. Dobro, ampak kaj sedaj? Ali ne bi bilo dobro, da bi bili bolj ambiciozni, gospod komisar? Kaj ti? Če si pogledamo prve osnutke dokumentov, o katerih se bo danes govorilo na svetu in ki bodo sprejeti v Rimu, lahko vidimo, da je trajnost zelo pomembna z gospodarskega vidika in to bi lahko bil pomemben del ponovnega zagona Evropske unije. V naslednjih dveh letih dveh letih in pol bomo govorili o Brexitu. Ampak alternative ni. Projekt Evropske unije je treba zagnati na novo in vaš portfelj bi lahko bil ključnega pomena pri tem. Torej, konkretna vprašanja, katere konkretne dodatne pobude boste sprejeli, poleg vseh teh, ki jih že imamo. Torej, katere ekstra dodatne pobude lahko sprejmemo za te dve ali tri leta. In kakšno je vaše mnenje o Evropi več hitrosti? Govorimo o okrepljenem sodelovanju, če to ne bo šlo za 27 terico. Torej, kaj menite o tem, da bi šli naprej s tistimi državami članicami, ki si to pač želijo? Vaša država predseduje Evropski uniji trenutno, zato ste zdaj na posebej pomembna položaju. Evropska unija je na pomembnem presečišču in zdaj je čas trajnosti in zanima me, kako bi lahko to izkoristili za dobrobit državljanov. Kako smo lahko torej bolj ambiciozni v prihodnjih dveh letih in pol? Okay, So, thank you very much. Uh, Hvala lepa. Mislim, da je to bilo zelo zanimivo vprašanje. Smo na sredi mandata in Evropska unija bo kmalo praznovala 60. obletnico. To bomo praznovali v Rimu. Ampak mislim, da tega v Rimu ne bi mogli praznovati, če ne bi dosegli že veliko. Če bi projekt trajal 60 let in od tega ne bi imeli koristi, potem ne bi praznovali. Ampak dejstvo, da to praznujemo, kaže, da se vsi zavedamo prednosti, ki jih imajo državljani in države članice. Veliko smo že dosegli, kar zadeva kakovost zraka, krožno gospodarstvo, biotsko raznovrstnost tudi v zvezi z naravo, seveda veliko dela nas še čaka, ampak če si pogledate naš mandat, lahko vidite, da sem izpolnil skoraj vse postavke, ki ste mi jih navedli v mandatu. Naša agenda je zakonodajno skoraj zaključena. Zakaj zakonodajno? No, zato, ker mislim, da se moramo zdaj posvetiti najpomembnejši stvari. To je izvajanje. Nobenega smisla nima, da si izmišljujemo vedno novo zakonodajo, če se zakonodaja ne izvaja. Lahko se odločimo za še več zakonodaje, lahko pa poskrbimo, da se bo zakonodaja ne samo izvajala, ampak dosledno in v celoti izvajala. Temu se želim posvetiti v prihodnosti, torej izvajanje. Mislim, da moramo biti bolj ambiciozni, kakor pravite. Ko govorimo o ambicijah, je pogosto tako, da je komisija pogosto bliže mnenju parlamenta kot eh, drugim institucijam, ampak seveda komisija mora potem najti končni kompromis. Ampak imamo še eno vrsto ambicij. Ambicije niso samo postavljanje ciljev in ravni za standarde, ki jih želimo doseči. Ne, najboljša ambicija je, da poskrbimo, da smo ambiciozni tudi pri izvajanju. Gospod Belet, seveda, ambiciozni moramo biti tudi v zvezi s cilji, ampak ambicije pri izvajanju so, po mojem mnenju, še bolj pomembne, če želimo imeti otipljive rezultate. Evropa več hitrosti, to je ena od možnosti, ki so v beli knjigi, o kateri se bo govorilo. To bo tema, ki bo predmet naših razprav v prihodnosti. Vidim, da obstajajo državljani in države članice, ki si želijo iti po tej poti, čeprav imajo morda različne interese. Glede tega obstajajo seveda plusi in minusi. Ko govorimo o evropskem projektu, običajno ne gre za to, kdo bo prvi prišel do cilja. Ne, gre za to, da moramo vsi priti do cilja. 28 držav članic imamo, 27 jih bomo imeli k malo. In ne gre za dirko, ne gre za to, kdo bo prvi prišel do cilja. Mislim, da bo 27-terica v celoti morala priti do cilja. Ko govorimo o Evropi dveh hitrosti, mi to ne bi bilo všeč, če bi to pomenilo da najhitrejši potem ne bi pozornosti namenjali tistim, ki zaostajajo. Dobro, nekatere države lahko gredo naprej hitreje in strinjam se, da to ne bi smelo biti problem. Dejstvo je, da imamo 28 držav članic, ki se premikajo naprej z 28 različnimi hitrostmi, ampak najpomembneje je, da gredo vsi v isto smer. Katastrofalno bi bilo, če bi države članice potovali z različnimi hitrostmi, pa tudi v različne smeri. Hvala. Socialisti Pavel Poc. Hvala lepa, predsednica, hvala gospod komisar, da ste se oglasili pri nas, hvala za vaš pregled. Na prvo vprašanje ste že odgovorili. Hvala za vaše stališče v zvezi z gnojili in kadmijem. Moja skupina bo tudi šla v to smer, kaj ti želimo zmanjšati vsebnost kadmija in s tem seveda želimo tudi zmanjšati izpostavljenost državljanov, želimo izboljšati javno zdravje v zvezi z to strupeno kemikalijo. Všeč mi je, da ste tako odločni glede tega in v zvezi s tem me zanima, kaj menite o še enem vprašanju, o katerem se veliko govori v GD Sante. To ni problem zdravja, ampak gre tudi za okolje. Te snovi lahko uničujejo celotne populacije rib, naprimer. To je zelo pomembno za pomorsko okolje. Hvala lepa za vaše stališče o direktivi o ptičjih in habitatih. Komisija je poslušala javno mnenje. V zvezi s tem me zanima, kaj menite o direktivi, ki sem jo omenil po mojem mnenju je ta direktiva zelo pomembna, kajti združuje različne deležnike na področju blaginje živali in zaščite živali. In še zadnje vprašanje. 2. marca ste imeli dialog na visoki ravni s kitajsko administracijo. Zanima me, ali nam lahko kaj poveste o tem, torej kaj se bo zgodilo leta 2017 v okviru novega zagona odnosov med EU in Kitajsko. Hvala. Hvala lepa. Na začetku želim povedati nekaj o GD Sante in endokrinih disruptorjih. Seveda, sodelujemo pri tem. To je področje, kjer moramo biti zelo previdni. podpiramo prizadevanja, ki so v teku in upam, da bomo še naprej lahko podpirali tudi dobro rešitev, s katero bi lahko dosegli napredek v zvezi z vprašanji povezanimi z endokrinimi disruptorji. Gnojila, tudi to sem omenil v svojem govoru, še posebej kar zadeva kadmi, kakor veste, je kadmi tudi v živilih in to predstavlja enega največjih tveganj. Mislim, da si državljani zaslužijo zaščito. Glavni vir okužbe so fosfati, torej gnojila na obdelovalni zemlji. Zato bi morali revidirati uredbo o gnojilih, zato da zmanjšamo vsebnost kadmija. Več kot deset let se že govori o tem, mislim, da lahko štejemo že desetletja, ampak zdaj je čas, da preidemo na netoksične materijale. In tukaj ne govorimo le o tem, kar se enkrat zgodi za to škodljivo snovjo, ampak govorimo tudi o vnovičnih in vedno znovičnih negativnih učinkih te snovi. Govorili smo tudi o krožnem gospodarstvu. Kakor veste, ne želimo samo reciklirati bioloških odpadkov, kajti to bi potem pomenilo, da se kontaminacija akumulira v prsti. Mi predlagamo realistične cilje in upamo, da boste lahko poskrbeli, da boste predstavili svoje mnenje še pred svetom. Dobro, zdaj pa še pregled stanja v zvezi z naravo. Zadovoljni ste, da se nismo v to spustili, tudi jaz sem zadovoljen, da se nismo v to spustili v te direktive. Ampak povedati moram, da sem nekoliko tudi razočaran, kaj ti direktive so sicer ustrezne namenu, ampak z njimi ne bomo dosegli cilja, če ne bomo začeli resno imati tudi vprašanje izvajanja. Lani smo imeli kar nekaj poročil, imeli smo poročilo o stanju okolja, poročilo o stanju narave. Vi ste sodelovali pri umestnem pregledu strategije za biotsko raznovrstnost in vsa ta poročila so nam povedala, da z pristopom, kot ga imamo sedaj, ne bomo dosegli ciljev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in naravo. In to je nekaj, kar nas skrbi. Biotsko raznovrstnost še vedno pada. Ne pravim, da bomo ustavili upadec in ga spremenili v naslednjih štirih mesecih, ampak če bi vsaj zaustavili padanje, bi to že veliko pomenilo. Kakor veste, sem skupaj z vašimi kolegicami in kolegi dejal, da bi morali imeti akcijski načrt za boljše izvajanje direktiv o naravi. Ta akcijski načrt bo prišel k malu v prihodnih tednih. Akcijski načrt bo temeljil na rezultatih posvetovanj, ki jih bomo imeli v zvezi s poročili. Sveda to je v skladu tudi z zahtevo Evropskega parlamenta po tem, da bi izboljšali izvajanje razprave s Kitajsko o oceanih. Prošnjo imam za vas. To je odbor ki je pristojen za oceane. Vem, da je naš portugalski kolega zelo aktiven tukaj, ne vidim je, tudi Gizine je zelo aktivna v zvezi s tem. Nimam očal, zato vas nisem videl. Če bi se še sestali, da bi vedeli, kaj se dogaja, bi bilo dobro. Agenda o oceanih ni nekaj kar bi mi obravnavali z evropskega vidika. Oceani in okolje niso državni, ne gre za kitajsko okolje in tako naprej, ne. Samo eno okolje imamo in samo ene oceane imamo. Problemi so globalni, zato morajo biti tudi rešitve globalne in tudi ukrepi morajo biti globalni. Lani smo pripravili sporočilo o oceanih, o boljšem upravljanju oceanov. Sporočilo se posveča trem področjem. Prvo področje je, da moramo okrepiti obstoječ pravni okvir. Vem, da imamo dober okvir, unklos. Imamo zelo dobro urodje zaradi tega, ampak še nekaj vrzeli je in sicer kako bomo upravljali z biotsko raznovrstnostjo na področjih, kjer ni nacionalne jurisdikcije in tako naprej. Torej, okrepiti je treba pravni okvir. Drugi del je, da moramo zmanjšati ali odstraniti in prenehati izvajati škodljive dejavnosti ljudi v oceanih. Velik problem so tudi odpadki na morju, dejansko pa gre za odpadke, ki jih odvržemo na kopnem, potem pa seveda to konča v oceanih. Tretje področje pa je znanje. Več znanja, bolje moramo razumeti oceane. Mislim, da smo šli z planeta kar v vesolje, nismo pa se posvetili oceanom. Evropska unija je uložila veliko denarja v raziskave, raziskave Arktike, raziskave oceanov povsod in vlagati bi morali še več v znanje in v to, da spoznavamo oceane. Govorili smo z skoraj vsemi, z ZDA, z Kitajci, z afriškimi državami in S Kitajci smo imeli zanimivo razpravo. Pred dvema letoma sem imel prvo zasedanje s Kitajci in skoraj bi se lahko izmenjali zapiske, zato ker smo dejansko vsi govorili v isto smer. Tudi Kitajci so zelo zavezani k temu. Letos bomo imeli modro leto EU-Kitajska in to je zdaj priložnost, da dobro sodelujemo. Letošnje leto je tudi zelo pomembno, kar zadeva konference za oceane. Lani smo imeli vrh za oceane revije The Economist v Indoneziji. Kot eh, DG40 bomo imeli tudi konferenco v New Yorku. Ena naših držav članic, Švedska, to podpira skupaj, skupaj z Fidžijem. In najbolj pomembno, Imeli bomo tudi konferenco na Malti 5. in 6. oktobra. Govorili bomo torej o oceanih. Gre ta četrto. Prva je bila v Washingtonu, druga v Čiliju, tretja v Washingtonu, četrta bo v EU na Malti, peta pa v Indoneziji, potem pa na Norveškem. Hvala lepa. Dolg seznam govornikov še imamo, zato bomo vprašanje zdaj združili. Gospod Demes Make, izvolite. Dank u wel, ik eh, zal Nederlands eh, spreken. Uh, welkom, meneer de commissaris. Ehm, Hvala, govoril bom po nizozemsko. Dobrodošli, gospod komisar. Govorili ste v vaši predstavitvi o odločitvi, ki jo je sprejela komisija konec lanskega leta, da se ne bo spet lotila komisije Habitat. V redu. To se mi zdi zelo dobra odločitev in zato se vam zahvaljujem. Študije namreč kažejo, da sicer sama direktiva ni problematična, problematično je njeno izvajanje. s tem tudi pošiljamo zelo jasno sporočilo našim državljanom in vsem, ki jih to področje zadeva. In sploh vsi tisti tisoči, um, tistih 500 tisoč državljanov, ki je podprlo to kampanjo za naravo. Vsekakor pa uh, je bilo v tej kampanji marsikaj povedanega preveč nasplošno. V poročilu, ki je bilo sprejeto februarja lani, je bilo rečeno, da je treba doseči večje povezovanje na področju zaščite biološke raznovrstnosti. Uh, Eh, in na različnih političnih področjih. Isto velja za gozdarstvo, kmetijstvo in tako naprej. In zato me zanima, kako vi, komisarji, pristojni za ta različna področja, sodelujete med seboj. Kako boste zagotovili to povezovanje med različnimi sektori, ki je nujnega pomena? Ko govorimo o biološki raznovrstnosti, Eh, gre tukaj za zelo različne dejavnike, ki jih je treba upoštevati in tudi zelo različne deležnike in če jih boste vključili v to, na kakšen način nameravate to zagotoviti. Pa še eno vprašanje, gospod komisar. Ali bo komisija še naprej izvajala direktivo za zaščito ptic. Rekli ste, da to nameravate. Ampak mi pričakujemo, te, torej, da boste besedo tudi držali. To je bistvenega pomena, če želite ohraniti zaupanje naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gerbrandi. Alde. Hvala, gospod predsednica. Hvala, komisar, da ste spet tukaj. Zadnjič, ko smo se srečali, smo govorili o stanju narave v okviru strategije za biotsko raznovrstnost. Povedal sem vam, kaj se mislim, da se bo zgodilo po objavi tega poročila. To je na 13. nastropju komisije predsednik je navdihujoč vodja in imeli so nujno zasedanje, kajte ciljev še zdaleč nismo dosegali, še slabše. Pri skoraj vsakem kazalniku smo šli dejansko navzdol. Ampak, kaj se je res zgodilo? Šlo je za napad na direktivo o pticah in habitatih. Tudi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 Če bi želeli izboljšati politike in izboljšati izvajanje, bi morali biti zelo ofenzivni, ampak zgodilo se je ravno nasprotno. Morda bi lahko bila podoba uničenja tiste naravne znamenitosti na Malti simbol vsega, kar izgubljamo za biotsko raznovrstnostjo. Torej, kaj bi lahko še storili ob objavi tega akcijskega načrta, kajti vsi vemo, da to še zdaleč, zdaleč ni dovolj. Vsi vemo, da je kmetijstvo odgovorno za izgubo biotske raznovrstnosti. Brez kmetov ne bo šlo, ampak zaenkrat je zelo težko poskrbeti, da bi oni sprejeli iste cilje kot mi. Komisarja Hogana sem v odboru za proračunski nadzor vprašal, kaj pričakuje on, kaj bo storil. In rekel je, da bo pač počakal na naslednjo SKP. To bo po letu 2021. To je po izteku roka za trenutno strategijo za biosko raznovrstnost. Torej, še enkrat, lepo prosim kaj boste storili in kako boste prepričali kolegice in kolege, da je res treba ukrepati. In še en primer tega, ki smo, vsi vidimo, kaj se dogaja na polskem. Gost Bjelovica čestitati vam moram za ukrepe, ki ste jih sprejeli, ampak na polskem so se odzvali preprosto tako, da sečnjo nadaljujejo, ne glede na to, da je komisija sprejela pravne ukrepe. Mi smo zdaj na koncu pravnega postopka, ampak večina škode je že bila storjena. Torej, mislim, da bi morali biti bolj pogumni. Še enkrat. Kaj boste storili? Kje je vaš načrt za nujne primere, ne samo akcijski načrt? Še dva koordinatorja, potem pa boste lahko odgovorili. Gospa Bojlan je naslednja. Gue. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Vele, da ste danes tukaj, da imamo priložnost, da vam zastavimo vprašanja imam specifično vprašanje. Gre za vodo. Komisarja sprašujem, zakaj njegove službe še vedno zanemarjajo demokratične želje državljanov po EU. Maja 2012 smo imeli prvo uspešno evropsko pobudo, 1,8 milijona podpisov smo dobili, komisijo prosimo, da naj bi voda postala človekova pravica, zato da bi zagotovili vodo in sanitarne storitve za vse, da bi imeli torej univerzalni dostop do vode in sanitarnih storitev. 2014 je Ecosoc sprejel mnenje, v katerem je prav tako sprejel pozive državljanov. V septembra 2015 je tudi Evropski parlament podprl demokratične želje državljanov. No, od takrat je tišina komisije zastrašujoča. Državljani si tega želijo, to zahtevajo državljani Ekosok in parlament, še več. Kar zadeva Irsko, ste zelo učinkoviti po drugi strani. Odzvali ste se na pisno vprašanje novinarjev, šlo je za dostop do dokumentov. Prav tako se je bilo treba pritožiti varuhini za človekove pravice, da smo ta primer rešili. Zanima me, kdaj boste spoštovali demokracijo, kdaj boste odgovorili na zahteve v zvezi z pravico do vode in zanima me, kdaj boste spoštovali lastne pogoje in eh, smernice, torej da ostanete neutralni. Hvala. Hvala lepa. Še zadnji koordinator je gospod Eichhout. Zeleni, hvala lepa. Gospod predsednica, hvala komisar, da ste se oglasili pri nas. Res je. Povedati moram, da ste izpolnili mandat, ki vam ga je dal Juncker na začetku mandata, ampak eh, bodimo pošteni. To ni bilo posebej zahtevno, vi ste govorili samo o boljšem upravljanju in o okolju. Šlo je samo za izvajanje zakonodaje, ki jo je objavil vaš predhodnik in preučili naj bi direktivo o pticah in habitatih. Ta mandat ni bil posebej ambiciozen, če smo mili. Če rečete, da ste že vse naredili, potem mislim, da na to ne morete biti ponosni, kajti svet gre naprej in presenečen sem, da niste bili preveč zgovorni v zvezi s tem. Dvoje želim povedati. Najprej SKP. Reforma teče. Vaš kolega je objavil vprašalnik in navedeno je v bistvu tako, da so zdaj zmanjšani ukrepi za zelenitev. Zdaj pa bomo ljudi vprašali, zakaj ni rezultatov. Ja, seveda jih ni, če boste vi vse skupaj oslabili. Vaš predhodnik je želel poskrbeti, da bi SKP res bila bolj zelena. Zdaj v vašem primeru pa nisem več tako prepričan. To bo ključnega pomena, če govorimo o biotske raznovrstnosti in res želim videti aktivn GD NV bolj kot v zadnjih dveh letih. Niste omenili Dieselgate-a. Morda ste opazili, da se je to zgodilo in morda bi lahko opazili tudi, da obstaja poročilo preiskovalnega odbora. In to dejansko v slabo loč postavlja komisijo. In komisar za okolje bi to moral vzeti zelo resno. Vem, da se pripravlja nekaj izboljšav, ampak problem je še vedno velik, namreč zelo onesnažujoči avtomobili so še vedno na cestah in še nekaj. Okoljskih inšpekcij ni dobro. Vemo, da je vaš predhodnik že imel predlog za okoljske inšpekcije. To je bilo zamrznjeno zaradi tega boljšega upravljanja. Menili smo, da to ni nič posebnega, ampak Dieselgate kaže, da gre res za pomembno stvar, gre za zdravje ljudi. Zanima me, Zakaj niste rekli, da boste to spet aktivirali? Zakaj se ne bi borili? Okolje je pomembno za nas in želel bi si komisarja, ki se bori za državljane. Hvala. Gospa Magines je podpredsednica in Pustili bomo zastaviti vprašanje. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa kolegom, da mi date sedaj besedo. Hvala, gospod komisar, za predstavitev in za vprašanja, o katerih smo se že pogovarjali. Torej, rada bi se navezala na prejšnje govornike o kmetijstvu. Uh, Eh, torej, tu gre za sodelovanje med odboroma kmet, za kmetijstvo in okolje. Jaz sem nekako frustrirana zaradi te eh, napačne ločnice med kmeti in okolje varstveniki. Mi potrebujemo uh, kmete za to, da skrbijo za hrano in okolje. In kolege v odborih in komisijo, prosim, da premagate uh, ta prepad med obema, kajti sicer bomo neuspešni tako pri kmetijstvu, kot tudi pri okolju. Torej, jaz mladim kmetom povem, morate biti okoljevarstveniki in kmetje in tudi Nevladne organizacije se morajo lotiti tega vprašanja. Mi nimamo časa za zgubljanje. To vodi v frustracijo med kmeti in nevladnimi organizacijami in do razkola potem eh, eh, eh, eh, ribištvo v Evropi eh, ki, brez negativnih eh, eh, učinkov. Ne vem, ali ste to videli. Eh, mislim, da moramo biti tudi na to pozorni. To je vprašanje, eh, pri katerem ljudje. Eh, reagirajo zoper Evropsko unijo, imajo občutek, da je zakonodaja za večje eh, eh ribolovne, eh, ribo, eh, ribiška podjetja in ne za male ribiče. In zaradi tega je treba biti tudi eh, na to pozoren. Sedaj pa hvala lepa, jaz sicer ne bom v dvorani, vendar moja asistentka pa bo. Hvala lepa. Morda lahko sedaj odgovorite na zastavljena vprašanja. Poskusil bom povezati stvari in odgovoriti na komentarje in vprašanje. E, torej, direktiva o ptičih in habitatih, e, cilj akcijskega načrta bo to, seveda, da najprej upoštevajo komentarje, ki smo jih prejeli. Ukvarjati se morajo z uh, Eh, glavnimi vzroki za nazadovanje biotske raznovrstnosti. Eh, to smo omenili tudi v poročili. In v naših poročilih eh, je kmetijstvo vedno razlog številka ena, vendar na to se bom pozneje povrnil. Akcijski načrt govori tudi o doslednosti s socioekonomskimi cilji. Akcijski načrt poskuša izkoristiti vse potencial za ustvarjanje čim bolj zdravih ekosistemov ob eh, sodelovanju eh, seveda tudi gospodarskega sektorja, kajti mi ne moremo več živeti s to ločnico, s tem prepadom, eh, ki obstaja med kmeti in okoljskim sektorjem in ki obstaja seveda tudi med industrijo in okoljskim sektorjem. E, to je seveda velik okoljski izziv, vendar tu e, se pojavljajo tudi ekonomske priložnosti, kar pa zadeva vključenost deležnikov države članice, e, nevladne organizacije, so bili vključeni od samega začetka postopka posvetovanja, to pomeni, da so bili vključeni v pripravljalno fazo. Moja prošnja je, vsi tisti, ki so bili eh, tako aktivno vključeni v posvetovanja, upam, da bodo prav tako enako eh, vključeni v izvajanje. Eh, mi moramo torej eh, skrbeti, da države članice in deležniki eh, izvajajo akcijski načrt, za katerega se bomo dogovorili skupaj. Eh, ta akcijski načrt bo vodila ekipa komisarjev, najprej pod vodstvom podpredsednika Timmermansa in tudi svet bo sprejel ustrezne sklepe, o katerih smo govorili, Eh, junija in vi seveda potrebujete tudi eh, sprejem resolucije o tem akcijskem načrtu. Eh, mi bomo seveda gledali, kaj manjka v obstoječi direktivi, tu gre seveda za zato, da izhajamo iz direktive in akcijskega načrta in da presegamo tudi območja Natura 2000, kajti biotska raznovrstnost je pomembna tudi zunaj območji Natura 2000. Kar pa zadeva območja Natura 2000, to so zaščitena območja na kopnem, skoraj 20 odstotkov kopnega EU je zaščitenih eh, na ta način, eh, kar pa zadeva po morstvo. Se moramo zavedati, da oceani uh, imajo kar uh, 65 do 70 odstotkov celotne biotske raznovrstnosti eh, na zemlji, se pravi, ne smemo pozabiti biotske raznovrstnosti v oceanih. Torej, eh, nazaj k Naturi 2000, eh, nekateri med nami menijo, da je dovolj, da opredelimo območja Natura 2000. Mi moramo opredeliti 25 odstotkov kopnega kot eh, območje Natura 2000. Vendar, če se vprašamo, eh, s kolikšnim deležem teh območij dobro upravljamo, bi rekli okoli 50 odstotkov. Se pravi, eh, mi imamo morda 20 odstotkov ozemlja opredeljenega kot Natura 2000, ampak samo 10 odstotkov je predmet dobrega upravljanja. Eh, poročilo o stanju narave, eh, umestni pregled. Eh, tu se kmetijstvo vedno pojavlja kot glavni razlog za določene težave. Seveda se strinjam s poslankom Genes. Če želimo imeti rešitev, je naše izhodišče, mora biti naše izhodišče tako, da ne krivimo nikogar za to. Kmetje morajo biti del rešitve. Eh, če govorimo o škodljivih eh, gnojilih, eh, niso jih pripravili kmetje, to so bili znanstveniki. Večino teh gnojil smo mi odobrili. In če se pogovarjam s kmeti in govoril sem tudi v forumu za kmetijstvo, vedno rečem, kakšno je moje mnenje. Ko jaz govorim o kmetijstvu, potem nikoli ne pravim, da je vso uh, kmetijstvo škodljivo. Obstajajo pa seveda dobre in slabe prakse. In mi ne smemo uh, seveda spodbujati škodljivih praks, mi moramo dajati spodbude uh, dobrim praksam. In raje podpiram dobre prakse, eh, kot da nadaljujem s podpiranjem eh, slabih praks. Torej, na zelo visoke ravni sodelujem s kolegom Filom Hognom, ki razume problem in nekoč je bil eh, v svoji državi ministr za okolje, se pravi spozna se na to področje, strinjava se, da moramo angažirati kmete in kmetijski sektor, mi ne moramo imeti akcijskega načrta, eh, ki se ne ukvarja z glavnimi razlogi za eh, zmanjševanje eh, biotske raznovrstnosti. Spomladanski lov. Jaz se ne zauzemam za spomladanski lov. Eh, torej pripravili smo eh, moratorij eh, celo v državi, ki jo poznam najbolje. Potem imamo seveda določene želve, določene golobe, eh, ki jih seveda eh, ubijajo spomladi, eh, vendar mnoge ubijajo tudi v jesenski sezoni. Nima smisla, da tu recimo razmišljamo o zaščiti teh golobov z prepovedjo spomladanskega lova, hkrati pa ne moremo preprečiti jesenskega lova ko smo začeli z našimi konsultacijami, smo pričakovali prispevke državljanov, vendar mi se moramo zavedati, da je to bil največji postopek posvetovanja. Od državljanov smo dobili skoraj da pol milijona e-mailov, da ne govorimo o državljanov, pismih, ki smo jih prejeli od držav članic, posameznih ministrov, poslancev, nevladnih organizacij. Torej, iz tega smo hoteli narediti nekaj dobrega. Obseg dela je bil bistveno uh, večji, mi torej želimo akcijski načrt. V mojem mandatu akcijski načrt niti bil načrtovan, se pravi, tu presegam svoj mandat. Lahko bi tudi rekel, ne bomo spremenili direktiv, ker so pač primerne eh, in skladne z namenom eh, in pika, vendar mi hočemo biti proaktivni in zaradi tega smo tudi predlagali akcijski načrt. Uh, eh, Azzurro okno. Eh, modro okno smo tudi mi izbrali najprej za naš logotip, je pa to eden izmed eh, primerov, ko eh, narava uničuje naravo in tu se nič ni dalo narediti. Gost Bjelovesa, tu obstaja postopek zaradi vsega, kršitve obveznosti, minister pa me je obvestil v pismu, da so spremenili eh, načrt upravljanja in njihov cilj je, da eh, prilagodijo sečnjo in to so že naredili. Eh, in dobivamo že poročila nevladnih organizacij, ki to potrjujejo in ministra sem prosil, eh, naj takoj pravzaprav eh, ustavijo tudi eh, stare načrte sečnje. Torej, tu pripravljamo sedaj pravzaprav že naslednji korak v postopku zaradi kršitve obveznosti države članice. vode. Stališče komisije je tu zelo jasno in je bilo tudi eh, večkrat jasno izraženo. Eh, poslanci so zastavljali vprašanja komisiji. Ministru Simonu Coveneyju sem napisal eh, pismo in odgovarjal sem tudi že parlamentarnemu odboru, zaradi tega ne bi eh, tu navajal podrobnosti. Irski parlament in vlada morata predstaviti rešitev, ki spoštuje zakonodajo Evropske unije. Treba je seveda uh, um, spoštovati načela pokrivanja stroškov in uh, uh, onesnaževalec plača. Upam, da sem s tem odgovoril gospe eh, Bojlens. Eh, torej, Evropski varoh človekovih pravic eh, pa tudi pregleduje to vprašanje, pričakujem njene rezultate. Jaz sem tudi dal svojo podporo preiskavi varuhinje pravic. potem pa eh, reforma eh, SKP. Mi bomo seveda udeleženi pri tej reformi SKP-ja. Hogan dela na njej oziroma bo na njej delal in eh, v mojem kabinetu in kabinetu komisarja Hogna že razpravljajo o tem in tudi medsebojno komunicirajo o tem. Moj predhodnik je storil vse za to, da bi SKP bila zelena. Ja, ozelenitev. E, ki je e, cilj SKP-ja, e, menda še ni uresničena in zaradi tega še jaz naprej delam na tem, kar je začel moj predhodnik in spodbujam ozelenitev. Vsekakor pa ne moremo imeti razklanega Evropskega parlamenta in razklanega sveta glede tega vprašanja. Ja, Dieselgate tudi jemljemo zelo resno. To je resno v kontekstu zagotavljanja boljše kakovosti zraka. E, rekel sem že uvodoma, da je e, slab zrak nevidni morilec. In mi imamo tu jasne cilje do leta 2030. E, imamo cilje e, e čine, či, čistejšega zraka za Evropo, potem e, imamo direktive MCP iz leta 2015 in mi smo tudi začeli celo vrsto dialogov o čistejšem zraku z državami članicami. Imeli smo dialog z Jersko in upam, da bosta naslednji države Luksemburg in Mačarska, e, mi želimo spodbujati spoštovanje zakonodaje in izvajanje ukrepov. E, e, malteško predsedstvo bom pozval k ratifikaciji Götenbergskega protokola. Kar pa zadeva okoljske inšpekcije, tudi te so na naši agendi, kot tudi dostop do sodstva. In glede tega bomo predstavili smernice zelo k malu. No, glede tega, kar je povedala gospa McGuinness, eh, ogledali si bomo uh, vprašanja tega malega eh, ribolova v Evropski uniji, eh, potem pa spet to irsko vprašanje. Eden izmed naših direktorjev je spregovoril pred irskim eh, parlamentom. Razpravljali so dve uri in pol, se pravi tudi tam predstavljamo to vprašanje. Hvala lepa. To je bilo zelo specifično vprašanje, ta LCI, in eh, komisija še vedno ni eh, odgovorila. Dolgo časa je minilo. Tu gre torej za dostop do vode, državljansko eh, pobudo z več kot milijonov podpisov, torej tudi tega smo se lotili. 7 ali 8 tednov nazaj, verjetno kasneje pred sedmimi, osmimi tedni, če se ne motim. No, hvala lepa. Sedaj pa naslednji kolegi eh, Simona Bonafe. Eh, hvala predsedujoča in hvala gospod komisar, da ste danes med nami. Slišala sem predgovornike ki so govorili o tem, da je treba zapolniti vrzel med kmetijstvom in tem, za kar se zauzemajo okolje varstveniki. Sama se sicer ne zauzemam za nič heretičnega, vendar mislim, da je pred nami še en drug izziv tu v parlamentu. Še eno vrzel moramo zapolniti in sicer vrzel med okoljem in Eh, gospodarstvom ter zaposlovanjem. Mislim, da je namreč eh, ta zagon, ki ga lahko nudi gospodarstvo za zaposlovanje, bistven tudi za to področje. Zato je zelo pomembno to, kar počnemo na vašem področju. Gre za zauzemanje za surovine, ki jih moramo eh, pridobiti iz odpadkov, eh, ravno tako pa moramo bolj trajnostne proizvodne cikle zagnati, če želimo zagotoviti proizvodnjo bolj trajnostnih proizvodov. Prihodnji teden bomo v Strasburgu tudi govorili o krožnem gospodarstvu in obravnavali štiri direktive o odpadkih. In zato bi želela povedati naslednje. Mislim, da je stališče, pač sprejetje stališča parlamenta v teh štirih eh, direktivah izhodišče in ne cilj, do katerega smo prišli. In to je izhodišče, ki eh, ga morajo podpreti tudi ukrepi, ki so že predvideni v akcijskem načrtu. Prej ste namreč omenili določene dejavnosti v tem okviru in spomnim se dveh. Ena je strategija za plastiko in sama mislim, da je ta strategija strategija, ki zadeva zelo občutljiv material, plastiko, Mm, material, o katerem pogosto govorimo, ko govorimo o nesnaženju morju, o katerem govorimo tudi v zvezi s težavnostjo eh, recikliranja. In dan danes so proizvajalci plastike že naklonjeni uporabi bioplastike. Tako menim, da ta strategija za plastiko ne more biti zgolj stališče, na začetku morda že, ampak je treba istočasno pripraviti tudi že eh, izvedbene projekte. Potem, omenili ste tudi projekt eh, v zvezi z vodo in z podtalnico in zelo zadovoljna sem, da nameravate pripraviti ukrep za to področje še pred koncem tega leta, to je zelo pomembno. Seveda se strinjam s, z načinom, na katerega ste si zastavili delo na tem področju, pa čeprav so bile slišati nekatere govorice, Eh, iz katerih je izhajalo, da ta direktiva morda ni zanimiva za vse države članice in da je zato sekundarne narave, ampak sama mislim, da prav z vidika učinkovite uporabe eh, virov je treba to direktivo use-reuse um, spraviti do konca skozi te postopke. Pa še nekaj bi želela povedati za konec. Sama bi vas želela slišati z močnejšim glasom, tudi kadar je govora o naložbah. Namreč, če res podpirate to tranzicijo in res je, da ta poteka z različnimi hitrostmi v različnih državah Evrope, bi morali mi podpirati države, ki so na tem področju nekoliko bolj v zaostanku. In zato so tu potrebne tudi naložbe in dobrodošel bi bil vaš prispevek tudi na tem področju. Hvala. Hvala lepo. Partikularno pitanje. Hvala lepa. E, posebno vprašanje imam za gospoda Veluja, glede na to, da se ukvarja z zaščito zraka in okolja. E, sama bi želela opozoriti na Hrvaško, ki je država članica Evropske unije in ki spoštuje vse kriterije, ki zadevajo zaščito okolja. Imamo pa probleme z našimi sosedi, ki tega ne spoštujejo in to povzroča težave hrvaškim državljanom. Naj m, mm, povem primer rafinerije v Bosanskem brodu, eh, kjer slab eh, zrak vpliva tudi na slab zrak v Slavonskem brodu, ki je na Hrvaškem. Ravno podoben položaj imamo tudi ob meju s eh, Črnogoro kjer uh, se onesnažuje morje in posledice čutimo na Hrvaškem. Naj spomnim tudi na barcelonsko na konvencijo iz Barcelone ter na vse druge direktive, ki eh, zapovedujejo spoštovanje kriterijev za eh, zaščito okolja, torej na kakšen način eh, naj države kandidatke za vstop v Evropsko unijo eh, prisilimo, da bodo spoštovali vse določbe iz teh mednarodnih sporazumov. Hvala lepa. Ah, hvala lepa, komisar, da ste tukaj. E, torej, e, imamo seveda tudi vprašanja v zvezi z oceani. Hvala lepa za to, kar ste povedali e, o upravljanju oceanov. Torej, govorili ste, da eh, želite globalno eh, prostorsko načrtovanje na morju eh, in mi potrebujemo vizijo za oceane in mi moramo seveda tudi podpreti znanstvena dognanja na tem področju. In še nekaj v zvezi z upravljanjem oceanov. Ali ne verjamete, da bi bilo dobro, da razširimo odbor PEŠ? Eh, in da bi eh, ta odbor bil tudi prestojen eh, za morje in oceane, mare. In potem me zanima, ali je ocean tudi tema za sodelovanje, pri sodelovanju z vašimi kolegi, ali imate kakšen odbor, ki se ukvarja z oceani, nek odbor, ki deluje med različnimi eh, Eh, sektorji. Eh, potem pa še zadnje vprašanje, mikroplastika. O plastiki smo govorili, vendar mikroplastika je problem za eh, ribe, za ptiče. Najdemo naprimer tudi mikroplastiko v rekah, v soli iz morja ali Eh, pravzaprav obstaja kakšna strategija za boj proti mikroplastiki, ki jo imamo v eh, pastah eh, za čevlje, za zobe in tako naprej. Ali imate kakšne cilje glede tega? Hvala lepa, sedaj pa gospod Ek. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod komisar. Veseli smo, da ste danes tukaj. V zadnjem času je bilo nenavadno veliko kitov, ki so nasedli eh, na obalah eh, Združenega kraljestva Nove Zelandije in podobno. In znanstveniki ne vedo, zakaj so nasedli eh, ti kiti. Mi ne vemo, zakaj so ti kiti nasedli tako daleč od njihovih običajnih življenjskih prostorov. Obstajajo različne teorije, vendar v želocih teh kitov so našli plastiko, dele ribiških mrež in tako naprej. Mi moramo storiti nekaj, da preprečimo onesnaževanje oceanov s plastiko in pozdravljamo prizadevanja komisije na tem področju. E, vendar, če dalje večja e, obremenitev s hrupom pod vodo zaradi eh, sonarjev eh, vojne mornarice eh, je morda tudi razlog za umiranje kitov. Ali ne bi bilo treba preučiti umiranje kitov kot celoto in kako je dejansko z obremenitvijo s hrupom zaradi mornarice? Eh, potem rekli ste, da je ohranitev eh, populacije zelo pomembna. Eh, populacije kitov so se sicer obnovile, vendar ne moremo biti še zadovoljni. Ali boste ukrepali kitolovu, ki ga izvajajo Japonci, ki tudi ubijajo kite? Eh, tik pred nami. Gospa Hawken. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, hvala, da ste tukaj. Eh, eh, omenili ste pač ta gost na polskem, obljubili ste, da boste nadaljevali z postopkom zaradi nespoštovanja obveznosti in mislim, da moramo praznovati, da ste povedali nekaj resničnega in da niste eh, tu eh, samo obljubljali in da to ni bil samo vroč zrak. Simona je govorila o strategiji za plastiko. Ni dovolj komunikacija, sporočilo, potrebni so pravi predlogi. Že dolgo pozivamo k, te, k temu. Potem pa zadnje vprašanje kako je z vašo pravno obveznostjo, da predlagate ukrepe, pomislite na plastične vrečke. Tu morate predstaviti proti ukrepe. Eh, eh, eh, treba je zahtevati prepoved plastičnih vrečk. To mora biti v naših rokah. In v razpravi v parlamentu ste rekli, da boste to naredili. Bili smo srečni, sedaj pa čakam na to, da se to uresniči in potem pa druge stvari v tej direktivi. Zgradljive stvari na zraku, ki se širijo vsega, posod, po vseh državah, tudi tu potrebujete jasno uh, raziskavo, morda je treba zagotoviti prepoved. Treba je prepovedati uh, plastiko v kmetijstvu, treba je preprečiti, uh, da prihaja mikroplastika uh, v tla in podobno. Uh, upam, da boste stvari začeli tudi uresničevati in zvajati in da bom dobila jasen odgovor. Hvala lepa. Gospod Farija, izvolite. Well, you, uh, Hvala, gospod komisar, da ste tukaj. Želel sem govoriti o upravljanju oceanov, ker sem poročevalec na to temo, ampak to je že bilo omenjeno. Dobro ste odgovorili na moje morebitne vprašanje. Hvala lepa. Imam nekaj drugega, kar me zanima. Govoril bom portugalsko. Um, Gospod komisar, gotovo dobro veste, da nekaj kilometrov od portugalske meje obstaja gradbišče Eh, skladišča za jedrske odpadke. To je v Španiji in zato se niso, v zvezi s tem se niso nič posvetovali s Portugalsko. Potem še dva projekta izvaja španska vlada in sicer uh, odpirajo stara industrijska uh, področja na severozahodu države, kar je zelo blizu reke Dovru, ki eh, se izliva v portu v morje, pa še nekaj, rudarstvo urana v, eh, na področju mesta Salamanke. Gospod komisar, Španija ni o nobenem od teh treh projektov uh, obvestila portugalske, eh, kar bi morala storiti v skladu z direktivo, eh, ki to zahteva. In ti trije projekte torej ne upoštevajo čezmejnega učinka. In še nekaj ne povem, da bo da bomo, eh, da bo prihodnje leto tudi obletnica žalostnega dogodka v Fukušimi. Zato uh, sprašujem, ali bo komisija uporabila mehanizem za um, mehanizem za proti državam, ki ne spoštujejo direktive, eh, mehanizem eh, za eh, kršitelje. Eh, ki je predviden za kršitelje. Še zlasti gre tukaj eh, za hud primer v zvezi s Španijo. In zato, eh, če komisija tega ne namerava, želim vprašati, če bomo to storili mi kot država članica, če nas bo komisija pri tem podprla. Hvala lepa. Hvala lepa. Obstajajo drugačni načini, da zastavite vprašanje komisiji. Ni treba, da zdaj. Poveste prav vse, kar vam je na duši. Gospod Parnjo, izvolite. No. Premier... Hvala lepa kratek bom. Najprej ne povem uh, in se tukaj navežem na uh, našo kolegico uh, Bonafejevo, ki je tudi soporočevalka pri direktivi o krožnem gospodarstvu, da uh, imate prav in da je sprememba gospodarske paradigme res velik korak naprej. Uh, to ste omenili. Niste pa omenili vprašanja prehranskih završkov. O tem smo glasovali tudi znotraj našega odbora. Eh, izglasovali smo predlog spremembe. Eh, namreč 89 milijonov ton hrane se zavrže. Eh, letno v Evropi in do eh, leta 2020 se predvideva, da bo to še naraslo do 120 milijonov ton. In to je hud problem. Zaradi tega vas želim vprašati, ali ta predlog spremembe, ki smo ga sprejeli v odboru, um, bo tudi predmet obravnave na trialogu. Do sedaj to še, te, to še ni bilo um, tako. Potem še nekaj. Pet držav, ki bi morale zmanjšati izpuste žveplovega dioksida. Uh, Eh, to je komisija eh, jim naložila, vendar pa ne zanima, ali eh, je se strani teh velikih držav, mm, ki so Nemčija, Francija, Španija, Italija in Združeno gospodarstvo in v katerih je uh, onesnaženost s temi delci najvišja in se je še povečala v zadnjih mesecih. Torej, ali so te države kaj odgovorile uh, na uh, opozorilo komisije in če tega niso storile, ali predvidevate kakšne sankcije uh, oziroma odvračilne ukrepe za te države? Hvala. Thank you, hvala, gospa Guteland. Hvala lepa, predsednica. Vem, da zamujamo. Ne bom zastavila vseh vprašanj, zato ker je v okrožnem gospodarstvu vprašanje dobro zastavila gospa Bonafe. Mislim, da bi to morali vključiti v delo komisije na bolj celoviti ravni. Kakorkoli že. Nekaj želim povedati v zvezi z čebelami. Čebele umirajo v Evropi in drugod po svetu. Večkrat sem to že omenila, ampak Zanima me, kaj menite v komisiji, da bi bil najboljši način postopanja. Razlogov za to je več, ampak pesticidi so prav gotovo eden od razlogov. Poskrbeti moramo, da bodo čebele preživele. Kaj menite o tem? Pa še palmovo olje in trajnostna proizvodnja. Prav tako ne smemo dopustiti krčenja gozdov v državah proizvajalkah. Palmovo olje se uporablja v živilih, pa tudi v biogorivih. Zanima me, kaj komisija počne za to, da bi omejili vsebnost neuzdržno proizvedenega palmovega olja. Takšno biogorivo ne sme biti bolj okolju prijazno kot druge možnosti, zato ker to preprosto ni. Torej, kaj komisija načrtuje za to, da. Mm nevzdržno proizvedeno palmovo olje ne bo vključeno v proizvode, kot so biogoriva. Gospa Herans Garcia. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. A nisem še na vrsti? Eh, ja, hvala, gospod predsedujoča. Torej, malo časa imamo in zato bi želela. Ali lahko vprašam, lahko postavim vprašanja? No, dve konkretne vprašanje imam, gospod komisar. Prvič, glede na cilj in interes, ki zadeva zmanjšanje količin kadmija vprašanje. Ali menite, da je predlog, ki ga pripravlja eh, komisija pri tem, ko zasleduje svoj cilj, ali je možno v roku, ki ga predlaga komisija, še vedno nadaljujemo z uvažanjem eh, fosfatov iz Maroka? To se sprašujem in zanima me tudi, kakšno možnost imajo posamezne države, da eh, kadmija v tej obliki, v tem mineralu ne uvažajo iz Maroka. Pa še nekaj, na kakšen način nameravate zagotoviti boljše izkoriščanje bioloških proizvodov, tudi v povezavi z izvajanjem direktive o nitratih. Kakšno mnenje, i, kakšno mnenje je? ima komisija v zvezi z izvajanjem direktive o nitratih in po drugi strani z razširjanjem bioloških proizvodov, za kar je treba uh, prenehati z uporabo um, kemičnih gnojil, uh, ki vsebujejo nitrate. Hvala lepa. Gospod Sorinju, hvala gospod komisar. Zelo konkreten predlog bi želel podati in sicer v akcijskem načrtu iz leta 2016 je zapisano, da imamo v Evropski uniji 83 jedrskih elektrarn, ki e, ne delujejo, ampak ki so zaustavljene. E, Poleg tega imamo še veliko število jedrskih elektrarn, katerih življenjski cikl se bliža koncu. In zato, kot je povedal že kolega pred menoj, bi želel izpostaviti problem jedrske elektrarne, ki se nahaja v neposrednji bližini eh, portugalske meje ob eh, toku reke Tago. Eh, in zato sprašujem, na kakšen način nameravate uh, rešiti vprašanje jedrskih elektrarn, ki se bližajo koncu svojega življenjskega ciklusa oziroma ki so že zaustavljene in uh, kako nameravate um, se lotiti vprašanja njihove razgradnje. To je bistvenega pomena. Hvala lepa. Gospod Kaputo, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala gospod komisar za vašo prisotnost in za vašo eh, razpoložljivost, eh, ki ste jo ponovno izkazali. Seveda ne bom ponavljal vprašanj, ki so jih pred menoj že postavili kolegi in sicer vprašanj, ki zadevajo kadmi, eh, potem glede krožnega gospodarstva, vprašanj, to vprašanje je odlično osvetlila Simona. Zato se bom eh, dotaknil vprašanja, ki ste ga vi omenili le bežno in sicer vprašanja onesnaženja zraka, ki izhaja eh, tako iz notranjih kot iz zunanjih virov. To je največje največja okoljska nevarnost za človeško zdravje. To kaže tudi nedavna študija Mednarodne organizacije za zdravje, saj je s tem so s tem povezane smrti eh, približno 6 milijonov oseb, med njimi eh, še zlasti otrok, ki so najbolj izpostavljeni eh, temu. To poročilo je po mojem mnenju zelo dobro izhodišče in koristno izhodišče, da ponovno pregledamo evropske politike in evropsko zakonodajo za to področje. Zato bi želel vprašati in razumeti, ali je komisija to poročilo Mednarodne organizacije za zdravje pregledalo, če uh, se je z njim, eh, če je komisija z njim uh, seznanjena in uh, ali se komisiji ne zdi na podlagi tega poročila uh, potrebno pregledati svoje strategije na omenjenem področju. Hvala lepa. Kdo je zdaj? Ruiz. Hvala lepa. Gospa Kabeson Ruiz. Uh, Eh, nekaj vprašanj imam, hvala lepa. Najprej mm, komentar v bistvu in potem vprašanje. In sicer komentar v zvezi z mm, izvajanjem akcijskega načrta eh, o izvajanju direktive Habitat. Govorili ste o tem, da bo šlo bolj za boljše izvajanje, kot pa za pripravo nove direktive. Govorili ste tudi o načrtu, pri katerem se razmišlja o tem, ali bomo še nekoliko počakali z izvajanjem ali kako. In zato sprašujem, Ali menite, da bo ta akcijski načrt dejansko prispeval k boljšemu izvajanju te direktive in da to ne bo postalo samo birokratska ovira za izvajanje te direktive in da se ne bo s tem zmanjšalo ciljev, ki jih se to direktivo zasledujemo? Torej, uh, ali lahko zagotovite, da bo ta akcijski načrt uh, prispeval k dosegi cilja, ki je ga ta direktiva zasleduje in da ne bo zmanjšal ciljev, ki smo si jih zastavili. E, zato me zanima, ali potrebujete za to, da bi to zagotovili, tudi kakšen konkreten eh, signal se strani parlamenta ali potrebujete naše, našo podporo v kakšni eh, konkretni smeri za izvajanje te direktive, eh, resolucijo ali karkoli podobnega. In vprašanje sedaj pa zadeva področje voda. V tem mandatu gospoda Junkerja in njegove komisije je to področje izključeno iz uh, glavnih dejavnosti. Ampak sama menim, da je ravno področje voda tisto, za katerega bi potrebovali več uh, dejavnosti, več delovanja. Tudi ljudske inicijative so bile že uh, sprožene za to področje. Torej, rečeno je bilo, ja, da je več dela potrebnega, ampak same mene zanima konkretno, na čem nameravate delati ali nameravate pripraviti kakšen predlog direktive, nekakšen konkreten ukrep za to področje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Veliko vprašanj, veliko interesa, to je dobro. Ne vem, ali boste lahko odgovorili na vsa vprašanja, ampak kakor smo naredili v preteklosti, boste morda kolegitam in kolegom odgovorili bolj splošno. Kakorkoli že, mislim, da lahko na hitro nekaj poveste. Poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja. Če ne, bomo odgovorili morda v pisni obliki na nekatera od vaših vprašanj. Bonafe, strinjam se, da bi morali preučiti tudi okoljsko in industrijsko vrzel. Mislim, da je krožno gospodarstvo ena od možnosti za to. Lahko vprašanje naslovimo okoljska vprašanja, pa tudi gospodarska vprašanja. Okolje in gospodarstvo. Zeleni sektor je zdrav sektor. V času krize je zeleni gospodarski sektor bil najbolj odporen med vsemi. Raz se je tudi v smislu delovnih mest in prihodkov, medtem ko so drugi sektori nazadovali. Seveda veselimo se plenarnega zasedanja naslednji teden v Strasburu. Tudi sam vam tam. Strategija za plastiko. To jemljamo zelo resno. Ne samo na ravni EU, ampak tudi na mednarodni ravni. Sam sem bil na enem od zasedanj G7 na področju okolja. Želel sem, da bi to bilo na dnevnem redu in to se je tudi zgodilo. Plastika se obravnava tudi v okviru pomorskih odpadkov. In še krožno gospodarstvo, tudi druga področja bodo zdaj bolj vključena, torej koliko lahko uporabimo, kakšne kemikalije lahko uporabimo in tako naprej. Omenili ste plastiko v Evropi, mislim, da nas naša industrija podpira. Voda in ponovna uporaba vode, to je za nas zelo pomembno, kajti govorimo o krožnem gospodarstvu in krožno gospodarstvo vključuje bolj učinkovito rabo virov in voda je eden najpomembnejših virov, ki jih imamo za naš planet. Seveda je zelo pomembna tudi za naše gospodarstvo. Zato se bomo s tem ukvarjali. To bo ena od specifičnih pobud. Simona, omenjali ste nekaj pobud, tudi sam lahko povem, da je to v delovnem programu komisije za obdobje 2017. Strategija o plastiki je eden od takih elementov, seveda pa govorimo tudi o stopnjah recikliranja plastike, preprečiti moramo uhajanje plastike v okolje, prav tako pa moramo preprečiti, da bi bili preveč odvisni od plastike. Imamo pet pobud, govorimo o medsebojnem delovanju izdelkov, odpadkov in virov. Seveda bomo zmanjšali vsebnost toksinov, prav tako bomo imeli spremljanje za napredek na področju okrožnega gospodarstva. Prav tako bomo imeli zakonodajni predlog glede minimalnih standardov v zvezi z vodo, prav tako pa bomo revidirali direktive v zvezi s pitno vodo. Seveda bomo upoštevali tudi pobudo državljanov iz leta 2012. S tem upam, da bomo odgovorili na nekaj drugih vprašanj, ki smo jih slišali prej. Simona je vprašala nekaj o naložbah. Za veseljem vam lahko povem, da je velik del sredstev iz EFSI-ja bil namenjen zelenemu gospodarstvu, še posebej krožnemu gospodarstvu, prav tako bomo imeli sklad v okviru obzorja 2020, tam je okrog 650 milijonov evrov. Gre pa za krožno gospodarstvo in Pripravljamo tudi zeleno platformo skupaj z Evropsko investicijsko banko in drugimi bankami, zato da bi spodbujali zelene naložbe, predvsem v krožnem gospodarstvu. Kar zadeva Hrvaško, res je, več težav se pojavlja tam, ne vem, ali je ta oseba še sploh v dvorani, imamo čezmejna vprašanja, naprimer, nekaj teh vprašanj je vprašanj med dvema ali dvemi državami članicami, določena vprašanja so med državami članicami in državami ne članicami v sosedski politiki, če gre za vprašanje med dvema državama članicama ali za vprašanje med državo članico in sosedo, potem mislim, da je treba to poskusiti rešiti z razpravo in to je tisto, kar se dogaja v večini primerov. Johannes Han je prav tako vključen v to. Gezina je govorila o prihodnosti in o nadaljem razvoju GDPŠ in GDMare dejansko počnemo prav to. Ko sem prevzel GD Mare, je šlo 80 odstotkov za ribištvo, 20 odstotkov pa pomorstvo in oceani. Rekel sem, da bi moralo biti obratno. 80 odstotkov bi morali namenjati pomorstvu. Ne, da zmanjšamo pozornost na ribištvo, ampak da dvignemo pozornost, ki jo namenjamo drugim področjem oceanu. Kar zadeva delovno skupino v kolegiju, oceani so nekaj, s čimer se ukvarjajo skoraj vsi drugi komisarji. Podnebne spremembe, seveda vedemo, vemo, da so oceani pomemben regulator podnebnih sprememb, zato jih moramo upoštevati. Tudi, ko govorimo o biotski raznovrstnosti, moramo to upoštevati, ko govorimo o hrani, o tem, da bi nahranili planet. Prav tako sodelujemo na področju oceanov kot na področju arktičnih politik. To sodelovanje je seveda za Federico Mogherini. Oceani in Arktika so zelo pomembni tudi na zunanji ravni, kar zadeva mikroplastiko. To je zelo pomembno. Nekaj od naših držav članic je že sprejelo enostranske ukrepe v zvezi s tem, še vedno smo zelo previdni, sprožili smo nekaj študij v zvezi s tem, zato da bi vedeli, kakšno je naše mnenje. Morda tudi kot del strategije za plastiko. Temu se bomo vrnili kasneje. Ko govorimo o drugih temah, naprimer, prah. Prah, ki ga pneumatike avtomobilov puščajo na cestah. To je zelo tvegano. Nasedanje kipo, kito in biotska raznovrstnost. Ko govorimo o znanju, ki ga imamo v oceanih, moramo vedeti, da je tega znanja zelo malo. To pomeni, da ni znanja o tem, kakšna je biotska raznovrstnost. Če se kaj zgodi na kopnem, vemo, kaj se dogaja, če pa se kaj zgodi v oceanih, smo izgubljeni. To je naprimer tudi primer, ki sem ga dobil. Če je letalo izgubljeno na kopnem, ga takoj najdemo. Če pa letalo pade v morje, ga včasih iščemo mesece ali leta in včasih smo veseli, če ga sploh lahko najdemo. To je tisto, kar se pač dogaja. Zdi se, da je nasedanja kito vedno več, razlog je lahko onesnaženje, lahko je hrup, ampak mislim, da moramo še naprej vlagati v znanje na področju oceanov. Japonski kitolov, vedno smo jasno povedali, kakšno je naše stališče, tudi ko sem bil na japonskem. Gost na polskem, mislim, da smo spet slišali to vprašanje, poslali smo delegacijo našega generalnega direktorata, da bi se ogledali, kaj se dogaja v gozdu. UNESCO je tudi imel delegacijo takrat tam in UNESCO je prišel do istih sklepov. ko sem slišal tisto ime, smo se odločili, da bi morali na tem delati. Gre za direktivo, ki je bila sprejeta 2015. Zadeva deluje zato, ker države članice to že izvajajo. Parija je omenjal čezmene spore, ki jih imamo tudi vprašanje Almaraz, mislim, da je predsednik Juncker pomagal tukaj. Portugalce in Špance smo uspeli zbližati. Upam, da bomo našli rešitev. Strinjam pa se z vami, da morajo vsi spoštovati konvencijo. Jedrska vprašanja. Komisija se strinja, da je treba spoštovati okoljska pravila in pravila Eurotoma. To ne velja samo za me, ampak to velja tudi za komisarja Miguel Kanjeteja. Živilski odpadki. To bomo upoštevali v okviru krožnega gospodarstva. 30 odstotkov hrana še vedno zavržemo, v ZDA še več tam okrog 40 odstotkov, ampak nekaj moram dodati. Komisija je vsem državam članicam naročila naj pripravijo načrt, kako bodo zmanjšali živilske odpadke. Cilj je bil postavljen v okviru Združenih narodov, ampak Država članica mora sicer pripraviti načrt, ampak ob tem mora pripraviti tudi poročilo o napredku v zvezi s tem. Kar zadeva čebele. Kar zadeva prenovo ptic in habitatov. Gledujemo si opraševalce, to ne pomeni samo čebele, ampak tudi metulje in druge živali. Oni so vsi del procesa opraševanja in upam, da bomo lahko k malu predstavili kak specifičen akcijski načrt za to, da bi pomagali opraševalcem. Seveda pa bodo čebele vključene v to palmovo olje in krčenje gozdov ter degradacijo. To je zelo pomembno. Aktivni smo interno na ravni EU. Sodelovati moramo z državami proizvajalkami. Sodeloval sem v razpravah z Vietnamom, Indonezijo, Malezijo in vsemi ostalimi. Imamo dobre izkušnje z akcijskim načrtom Deflect. Prav tako imamo akcijske načrte in druge dele zakonodaje. Prizadevamo si za to in Evropska unija je bila tista, ki si je prizadevala za to, da bi gozdove obravnavali v okviru ciljev trajnostnega razvoja. Seveda, treba je upoštevati različno dinamiko v različnih državah, kar pomeni, da enotne rešitve ni. Ampak vsi bomo morali ukrepati na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. Leta 2010 oziroma leta 2016 je komisija okrepila prizadevanja za preprečevanje krčenja gozdov in to bo pripravljeno junija 2017. Videli bomo, ali bo potreben ločen akcijski načrt v zvezi s tem. Palmovo olje je izdelek, ki ima zelo visok donos. Gre za pomemben vir dohodka za določene države proizvajalke, ki je zelo visok donos kot pri kmetijstvu običajno velja, obstajajo dobre in slabe prakse, ne moremo kaj tako reči, da bi morali prepovedati proizvodnjo palmovega olja na univerzalni ravni. Torej, ustaviti bi morali neuzdržno proizvodnjo palmovega olja, kakovost zraka, Hvala lepa. Če nismo odgovorili na kakšno vprašanje, vam bomo to povedali v pisni obliki. Hvala lepa, gospod komisar, da ste se oglasili pri NATO, ste odgovorili na toliko vprašanj. Komisija bo odgovorila pisno. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Vidimo se 13. marca. Do you want to have a word with him?